Ura je deset čez tri, pa kar začnimo. Vse bi rad pozdravil. No, vse tiste poslance, ki so lahko prišli pravočasno na današnji sestanek odbora za zunanje zadeve. Smo pri prvi točki na dnevnem redu. So kakšni komentarji z vaše strani? Ne? Dnevni red je tako sprejeto tudi z moje strani ni sporočil. Gremo na tretjo točko. Poročanje o misiji odbora AFET in pododbora na Norveškem. Ta misija je potekala pred dvemi tedni. 11 članov je šlo na to misijo iz AFEDA, Kristjan Tampreda, Dorov, Nine Gil, Vačkan, Karol Kaski in Havienat in z nami so bili tri kolegi iz odbora sede, Ana Gomeš, Jeski in Ana Spajt. In tam smo imeli tudi predsednika odbora sodelovanje iz držav, kot je Norveška, Jan Dvoman je bil tam z nami. Misija je omogočila, da smo krepili odnose med Evropsko unijo in Norveško, zlasti političnem področju, na področju varnosti in obrambe. Imeli smo kar nekaj sestankov na visoki ravni. Tudi z zunanjim ministrom smo se srečali, z ministrom za obrambo in z direktorjem Norveške obveščevalne službe. Potem smo imeli kar nekaj obiskov na terenu, tako smo nadaljevali ta dialog. Šli smo tudi na sedež centra za reševanje, za raziskave, v Tromse smo šli za raziskovanje Arktike in potem smo bili tudi na Milki ledu. Ogledali pa smo si tudi največjo postajo satelito. Potem smo obiskali tudi univerzo, ki je najbolj severna univerza v Evropi, Svolbard. Naj se prisrčno zahvalim predstavnikom Norveške tu v Bruslju, norveški vladi, ki je organizirala odličen program skupaj s sekretarjatom AFETA. V imenu vseh kolegov lahko rečem, da redko vidimo tako dobro pripravljeno misijo v neko državo. Norvežani so se odlično odrezali. Upam, da bomo lahko nekega dne to tudi vrnili. kajti videli smo to izjemno ustoljubje Norvežanov. To je pokazalo tudi, da je dobro, da ko obiščemo neko prestolnico, da se učimo ena drugega. Mislim, da smo se veliko več naučili od norveške obrode v Tromse, ne le v prestolnice, ampak obiskali smo tudi manjša mesta Svolbat in Bergen. Potem je v ponedeljek 27. augusta bila objavljena tudi izjava za tisk, tu se bom ustavil, sedaj pa predajam besedo drugim kolegom. Rad bi pozdravil tudi predstavnike stalnega predstavništva Norveške tu. Kdo bi rad prispeval k razpravi? Ana Gomeš? Hvala, predsedojoči, povsem se strinjam z vami, to je bila odlična misija, zelo lep obisk. Tudi jaz bi se zahvalila našim norveškim kolegom za gostoljubje. To je bilo izjemno, to je res preseglo moje pričakovanja. Zlasti zato, ker sem videla toliko potencijala v sodelovanju med Evropsko unijo in Norveško. No, seveda, bi si želela, da bi bila Norveška članica Evropske unije. Ni. Ampak. Že sedaj vidimo zelo močno sodelovanje. Zanimivo je bilo videti, da je toliko političnih sodelavcev na Norveškem, ki so se pogovarjali o Brexitu in bili so še nekoliko bolj zaskrbljeni kot mi. Skušali so razumeti, zakaj Britanija to počne, predlagali so mogoče, da bi prevzeli nek status Norveške, ampak pravzaprav so Norvežani prvi, ki pravijo, to je noro. v Evropski uniji to ne sme biti del sprejemanja pravil. In to pravijo, pa čeprav niso člani Evropske unije. Ampak seveda pa Norvežani močno sodelujo z Evropsko unijo. In vidimo, da če bo Britanija šla ven iz Evropske unije, potem bodo potrebovali izjemno veliko število osebe, da bi imeli minimalno raven interakcij z Evropsko unijo. Mislim, da je bilo iz strateškega vidika gledano pomembno tudi to, da bi na področju varnosti in obrambe proučili dva vidika. Najprej to, da je Norveška neposredna soseda, Rusija, ima intenzivne odnose z Rusijo, na različnih področjih, na področju ribištva, raziskav, drugega. Po drugi strani pa vemo, kako je s politično situacijo pri sosedih. Torej, to je zelo zanimiva dvojna dimenzija Norveške. Po eni strani je Norveška članica NATO in imamo s tem povezano članstvo, po drugi strani imamo ta intenzivni dialog z Rusijo. Potem pa še nekaj, kar vpliva na to situacijo z Rusijo, na odnose z Rusijo. In to smo ugotovili, ko smo šli eh, celo na sever, v Svalbard. Podnebne spremembe se dogajajo, kljub temu, kar pravi nekateri neumni ljudje. Dogajajo se hitro, prinašajo izjemne posledice, tudi ko gre za strategijo varnost in obrambo. Kaj ti res je? Odpirajo se nove poti preko Arktike, v bližnji prihodnosti bi te poti lahko prinesle veliko izzivo. No, seveda gre tu najprej za ohranjanje okolja, to so ti izzivi, ampak mm, tu je še veliko več vidikov zanjo. O tem smo se pogovarjali. Veliko je težav tudi, ko gre za vplivom plastike, kako to vpliva na to celo biološko verigo, kako to lahko vidijo in merijo na norveškem in sicer v institucijah za raziskave. Ampak zelo zanimivo je bilo videti tudi sodelovanje z Rusijo, pa tudi sodelovanje s Kitajsko. Svalbadu smo se pogovarjali o tem, rekli so nam, da je Kitajska zanimiva zaradi znanstvenih vidikov, seveda je to pomembno za Kitajsko, Rusijo in druge, ampak zelo dobro vemo, kako lahko znanstvene raziskave pokrijo veliko različnih področji. In tu gre tudi za vplive na naravo, imamo recimo taljenje ledu na Arktiki. To je zelo pomembno, bolj kot kdajkoli prej. Da imamo dobre odnose in dialog z velikimi silami, kot so Kitajska in Rusija. In dobro je, da Norveška dela na tem. In še en razlog, zakaj moramo nameniti pozornost odnosom z Norveško. Obiskali smo ta izjemni center za satelite v Svalbadu, videli smo te ogromne antene, ki zbirajo informacije iz satelitov in potem te informacije tudi predelujejo, pošiljajo različnim organom, vladam, Evropi, EMSI, zasebnim podjetjem. To je bilo nekaj neverjetnega. To je neverjeten del sveta, kjer imamo toliko raziskav, toliko naložb tehnologije. Norveški organi skupaj z zasebnim sektorjem toliko vlagajo v to in vidimo tesno sodelovanje z Evropsko unijo, z različnimi agencijami, za NISO, ESO, EMSO. Omenjali so te agencije, ampak tu vidim tudi izjemen potencial. Spod posledicami, ki presegajo znanost in eh, civilno udeležbo v teh raziskavah. Hvala, Ana Gomeš, hvala za te pripombe. Še kdo želi kaj dodati k tej razpravi? Ne. Dobro. To je bil odličen obisk, zelo dobro organiziran, veliko dodane vrednosti je prenesel in mislim, da moramo še naprej tesno sodelovati z norveškimi kolegi, z vlade. In eh, norveško zunanje ministrstvo je vedno dobrodošel gostu v Afetu. Dobro, potem pa gremo lahko naprej na četrto točko. Sedaj bomo obravnavali osnutek mnenja Afeta. Gre za umestno poročilo o večletnem finančnem okviru med leti 2021 in 2027. To poročilo bo prva uradna reakcija parlamenta glede predloga komisije iz 2. maja o večletnem finančnem okviru. Tu izhajamo iz predhodno izraženih stališč glede izvajanja zunanjih finančnih instrumentov in tu poštevamo tudi predhodna mnenja o večletnem finančnem okviru, ki so bila sprejeta januarja. Naša pripravljata mnenja je Mariče Ša, ki danes je žal ni tu. Zato me je skupina Alde prosila, da preberem njeno izjavo. Je tu kdo iz skupine Alde? Dobro. Mariče bi rada podala to izjavo, ki jo bom prebral sedaj. Izjava pripravljanke mnenja o večletnem finančnem okviru Mariče Shake. Če si pogledamo globalne izzive, s katerimi se danes soča Evropska unija, je treba preučiti proračun iz vidika zunanje politike. Potrebujemo dovolj sredstva za evropsko zunanje politiko. Istočasno imamo tu arhitekturo za delitev sredstv. Ta arhitektura mora biti zadostna za doseganje ciljev, bi upoštevali vrednote in se odzivali na nove izzive. Treba imeti več prožnosti ampak komisija ni podala nobenih konkretnih predlogov glede prihodnih struktur upravljanja, ki naj bi jih imeli za to, da bi tu dobro urejali zunanje izdatke. Parlament mora biti previden, da ne bi prejudicirali stališč, s katerimi bi lahko ogrozili stališča prihodnih pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Evropski parlament mora to odigrati pravo in konstruktivno vlogo, delati mora pregledno. Imamo jasne cilje pri mehanizmih ocenjevanja in pri nadzoru. To je bistveno zato, da bodo izdatki v razdelku Evropi bolj učinkoviti. Kot predsedujoča delovne skupine o evropskem zadanjem financiranju teh instrumentih se veselim dela z vami pri obravnavi prihodnjega evropskega zadanjega financiranja, pri tem večletnem finančnem okviru in ko gre za druge predloge, ki so povezani z evropskimi zunanjimi instrumenti. To je izjava Mariče Schake. Sedaj pa bi dal besedo drugim članom, kot so zapisani na seznamu govorcev. No, na seznamu govorcev ni nobenih imen. Tako da sedaj sprašujem kolege, če kdo želi kaj dodati. Kolega Pancieri, prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvaležen sem za to, kar ste pravkar prebrali v izjavi kolegice Schake. Mogoče bi podal nekaj pripomb za zapisnik. Tu vidimo, kako je s temi sredstvi, ki so namenjena zunanjemu sodelovanju. Cilj je ta, da bi bila naša skupna zunanja politika temelj Evropske unije. V tem kontekstu se mi zdi potrebno predvideti instrumente, ampak tudi sistem spremljanja in nadzora v Evropskem parlamentu. Imamo tudi delovno skupino za zunanje finančne instrumente, pa kot je rekla poročevalka, to ne vpliva na rabo teh sredstev. Potem potrebujemo maksimalno prožnost tako da bomo lahko porabljali druga sredstva, da bi se lahko soočali z nepredvidljivimi situacijami. In tudi, ko gre za skrbniški sklad, bi tu strajal pri eni temi, opozoril bi na nekaj. Evropski sklad za mir temu namenil 12 milijard evrov iz splošnega proračuna. Kolegica Mogherini je prejšnji teden to zagovarjala. S tem ne bi zajeli vsa sredstva in bi to namenili varnosti in obrambi. Rad bi, da damo jasno ime temu skladu za varnost, za obrambo, da bi vedeli, da s tem podpiramo mir, da bo jasno. Gre za ločen instrument, bistveno je torej zagotoviti popoln nadzor nad tem instrumentom Evropskem parlamentu. Hvala. Grazie, Hvala, kolega Panceri. Kdo želi besedo? Singen. Kollege Zalösi? Bitte. Prišla videla, je spregovorila. Ja, to tako ali tako ni bilo za javnost. Torej, gospe Šake danes ni tukaj. Jaz sem seveda spremljala sejo po spletu. Mariče Šake zahvaljujem za predstavljeno mnenje v glavnem lahko naša skupina to mnenje podpre. Predvsem, ko gre za točko dve, kjer pravi, da je treba obdržati eni in pa instrument za sosedstvo, tudi tri in štiri lahko podpremo, bi pa uložili nekaj predlogov sprememb, v katerih bi poudarili nujno z parlamentarnega nadzora. Potem zadnja točka, verjetno vas ne preseneča, da tega ne podpiramo, kaj ti še naprej se nam ne zdi primerno, da bi iz evropskega proračuna financirali vojaške namene in orožje. Hvala, kolegica Luzing. Še kdo želi besedo? Ne. Dobro, potem bi dal besedo kolegu Feliksu Fernandesu Šuji. Vem, da ste tu videli. Ja, tam sedite. Kolega, prosim. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala, predsedujoči, dovolite mi, da se na začetku zahvalim. Parlament smo prišli brez nadzora in prvič se je to zgodilo. Hvala. Mislim, da isto velja tudi za poslance z parlamenta v stavo komisije. No, s tem je vse lažje, če ni dodatnega varnostnega pregleda. Glede poročila kolegice Shak in drugih komentarjev bi najprej rad pozdravil ta trnat pristop. Dobro je, da bomo povečali sredstva, to je zelo pomembno za ta odbor, kot tudi za odbor Dive. Seveda bi to radi ohranili, računamo na vas pri tem. Kajti seveda vemo, da se bodo odvijala finančna pogajanja, veliko bo pritisko pri zunanih finančnih sredstvih. Tu so potrebna sredstva za ambiciozno agendo in zato smo tu. Drugo, kar bi rad osvetljiv. Evropski razvojni sklad, ki vsebuje vse izdatke za podsaharsko Afriko, Karibe in Pacifik, naj bi prejel sredstva komisije. S tem naj bi znatno povečali prisotnost parlamenta Evropske unije v zunanji politiki. Nedavno smo videli sprejetje ukrepov na Evropskem svetu in tih ukrepov ne bi mogli imeti, če ne bi parlament deloval na tem področju in če ne bi imeli tudi EDF proračunska sredstva. Tretje, struktura. Strinjam se z vašo izjavo, potrebujemo dobro strukturo, dobro arhitekturo, ki pomaga pri tej politiki. Istočasno to pomaga tudi pri pregledu nadzora, tudi pri političnem nadzoru glede odločitev komisije v tujini in seveda bi tu radi danes povdarili tudi delo kolegov iz direktoratov za sosedske odnose, za razvoj, sodelovanje, imamo predlagani mehanizem. To pa ni ena politika, prav nasprotno. To pomeni, da skušamo tu pomagati v sosedstvu, tudi ko gre za človekove pravice in druga vprašanja skušamo imeti instrument, ki bo bolj koristen, tako da bomo imeli več prožnosti, ki jo seveda potrebujemo tuji politiki. Predlog tudi krepi okvir nadzora, ocenjevanja, ne le, ko gre za predvidljivost, tudi, ko gre za prožnost. No, prožnost seveda ne škoduje ciljem, na tem bi ustrajal kajti tu gre za dobre sosedske odnose, podpiramo človekove pravice, poročilo kolegice Shake to že vsebuje. Ne bom komentiral obrambe, mislim, da ni treba, tako da hvala. You, hvala, kolega Fernanda Šul. Hvala za mnenje direktorata Devko. Je Filiberto Cebrijane z Ragonditu. Prosim, tu ste, kolega. Ste iz Evropske službe za znanje delovanje. Hvala, predsedajoči. Ja, dopolnil bi besede kolega iz komisije, omenil bi nekaj vidikov. Najprej lahko pozdravimo osnutek predloga mnenje v tem odboru. In rad bi pokomentiral tretjo točko, kjer gre za ohranjanje ciljev sosedskih instrumentov in kjer gre za demokracijo in človekove pravice. Predlog komisije predlaga prav to. Tu imamo zneske za sosedsko politiko, imamo zneske za človekove pravice in demokracijo ki so namenjeni za to instrumentu, tudi povečali naj bi jih za 24 in 15 odstotkov. In tu imamo tudi specifične vidike izvajanja v sedanjih instrumentih za sosedstvo in človekov pravice. To se ohranja. Zlasti, ko gre za sosedstvo, tu imamo mehanizme delovanja skladnosti, imamo tudi poseben mehanizem za dobljevanje sredstva, tudi ko gre za človekov pravice in demokracijo, Tu delujemo tudi, če ni soglasja vlad. Financiramo lahko tudi neregistrirane entitete in posameznike, recimo, če gre za zagovorc človekovih pravic. Potem še ena točka glede upravljanja instrumentov. Kolegica Shake poziva k temu, da bi razvili načine nadzora in pregleda parlamentu. Ta globalni instrument bo omogočil bolj obsežen politični dialog med komisijo in parlamentom. In verjetno bi morali imeti načine razvijanja novih vrst političnega dialoga, kot pa to vidimo sedaj pri tem dialogu. Potem še dve manjši pripombi. Najprej bi rekel, da če obstaja skrb, da so veri glede instrumenta sodelovanja in razvoja sosedstvu za varnost in migracije. In če naj bi ta sredstva preusmirili drugam, stran od ciljev, potem lahko rečem, da bomo s tem instrumentom reševali migracijske varnostne vprašanja. Zlasti, ko je to povezano s trajnostnim razvojem in s celotnim partnerstvom, ki ga imamo s temi državami. Sicer pa imamo druge instrumente za to, da bi reševali varnostno ali migracijsko vprašanje. Imamo notranje razdelke, imamo tudi okropljene mehanizme za migracije, imamo tudi predlog zunanjem sektorju, da bi ustvarili nov mirovni instrument. In tu bi se navezal na besede kolega Pancerja. To, da bi podpirali kapacitete afriških ali drugih partnerjev, pri mirovnih misijah, ko izvajajo te naloge v njihovih regionalnih območjih, je to zelo pomembno pri spodbujanju miru. Prav tako je pomembno, da spodbujamo zmogljivosti teh partnerjev pri reševanju varnostnih vprašanj na celovit način. Tu gre za podpiranje miru in ne gre le za podpiranje varnosti nasploh. Hvala lepa. Thank you. Hvala, kolega za Bregundi. Še kdo želi besedo? Ne. Rok za vložitev predlogov sprememb je 18. september ob 11. dopoldne, dan pozneje, kot je bilo to načrtovano. Verjetno bomo imeli glasovanje v AFET-u 8. in 9. oktobra glasovanje v boru za proračun bo 5. novembra in na plenarnem zasedanju bomo o tem glasovali na prvem zasedanju novembra v Strasburu. Dobro. Ni pripombi z vaše strani. Sedaj pa, ali je kolegica Patricija Flor tu? Ne, na poti je. Na poti. Ne moramo začeti naslednje točke brez kolegice Flor. Je na poti predlagam, da imamo kratek odmor, dokler ne pride. No, to bo zelo kratek odmor, bolje, da ostanete v dvorani.